uspeli uresničiti naš cilj, to pa je, da se pred koncem junija letos pogajanja zaključijo. Spoštovani kolegi, prijela sem predlog resolucije. Razprava o tej temi je zaključena in glasovali bomo danes ob 12. Sedaj pa k naslednji točki na dnevnem redu. Skupna razprava o strategiji Evropa 2020, smernice za politike za poslovanje. Slišali bomo izjavi sveta in komisije in obravnavali bomo tudi poročilo Beres o smernicah za politike zaposlovanja držav članic, pa tudi izjavo komisije o uporabi smernic za politike zaposlovanja v državah članicah. Začnimo torej. Najprej bomo dali besedo v imenu sveta gospodu Martoniju. Izvolite. Gospod predsedujoča, spoštovani poslanci. toplo pozdravljam priložnost, da vam smem spregovoriti o temi, ki je še zlasti pomembna za mađarsko predsedstvo. Namreč Evropa 2020. Ta strategija je izjemno pomembna za vse nas. Jasno je, da mora Evropa premostiti vrsto pomembnih izzivov, če želi ostati konkurenčna in če želi uspešno tekmovati s preostankom sveta. Nekateri od teh izzivov so nastali zaradi gospodarske in finančne krize. Drugi pa so nastali zaradi naše omejene pripravljenosti za izpolnjevanje ciljev Lizbonske strategije 2010. Kot večkrat slišimo, je kriza lahko tudi priložnost. Tako v antični grški, kot tudi v kitajski interpretaciji lahko beremo, da je to lahko priložnost za preboj, priložnost za rešitve in za napredek. Zato verjamemo, da je kriza ključni dejavnik in da lahko motivira države članice, da sprejmejo novo strategijo za delovna mesta ter tudi za vključujočo in pametno rast. To pa je strategija Evropa 2020. Pripričan sem, da bo ta strategija igrala pomembno vlogo pri oživitvi Evrope po krizi. Pripričan sem, da bo Evropa močnejša tako na vznotr, kot tudi na mednarodni ravni. Treba je okrepiti produktivnost, rast socialno kohezijo in gospodarsko upravljanje. To je ključnega pomena, če želimo ostati na svetovnem prizorišču konkurenčni. Ne nazadnje tudi v luči hitro rastočih trgov v Aziji. Prav tako je to bistvenega pomena, če želimo ohraniti naš socialni model, naš način življenja, kar je ključna značilnost Evrope in kar nam je zelo blizu in kar želimo ohraniti strategija Evropa 2020 vseboje pet vodilnih ciljev, ki predstavljajo naše skupne cilje. Ti naj bi vodili Evropsko unijo. Gre za zaposlovanje, pogoje za inovacije, raziskave in razvoj, uresničevanje energetskih in podnebnih ciljev, izboljšanje stopnje izobraževanja, spodbojanje socialne vključenosti, še zlasti zmanjšanjem revščine. Kot del resničevanja teh ciljev je komisija predstavila sedem vodilnih pobud, ki vključujejo ukrepe, ki naj bi jih sprejeli za krepitev skupnega trga ter okrepitev delovnih mest. Digitalna agenda, inovacije, mlade v gibanju, Evropa, ki bo učinkovito delala svojimi viri, potem agenda za nove veščine in delovna mesta ter Evropska platforma za boj proti revščini. Pri vsaki od teh pobud mora države članice in EU koordinirati svoja prizadevanja za to, da se bodo ukrepi na nacionalni ravni in ravni EU medsebojno krepili. Decembra 2010 je predsedstvo pripravilo v tesnem sodelovanju s komisijo prvo poročilo, prvi pregled. To je bila nekakšna inventura od začetka strategije meseca junija. Opisano je bilo delo, ki je bilo opravljeno v zvezi z sedmimi vodilnimi pobudami v različnih sestavah sveta. Prav tako je v tem poročilu opisan napredek, ki je bil dosežen na različnih področjih. Gre za dosežke na področju enotnega trga, kohezije in kmetijske politike. Prav tako poročilo našteva dejavnosti in pobude, ki so bile izvedene na ravni EU v zadnjih šestih mesecih. In sicer gre za vodilne cilje, ki si jih je zastavila Evropska unija. Naj podarim nekaj pomembnih elementov glede gospodarskega upravljanja. Izvajanje reforme na področju gospodarskega upravljanja je predpogoj za boj proti krizi in za ponovno oživitev evropskega gospodarstva. Zato je strategija EU 2020 tesno povezana s tako imenovanim evropskim semestrom, novim ključnim instrumentom za makroekonomsko spremljanje. To naj bi se prvič začelo uporabljati v času tega predsedovanja. Ta proces se je začel januarja 2011 s predstavitvijo letne ankete Evropske komisije. Mačarsko predsedstvo posveča še zlasti veliko pozornost temu, da bi evropski semester tekel čim bolj gladko. V ta namen bomo organizirali vrsto razprav in sicer v vseh relevantnih sestavah sveta in to še pred marčevskim Evropskim svetom. Svet za splošne zadeve je dobil nalogo, da pripravi nekakšen povzetek, poročilo o sestanku 21. marca, kjer bomo lahko prebrali, katera prizadevanja so že bila upravljena po posameznih sektorjih. To bo predstavljeno Evropskemu svetu marca meseca in bo predstavljalo podlago za razpravo s ciljem, da bi se dogovorili o prioritetah strukturnih reform in fiskalne konsolidacije. Po marčevskem Evropskem svetu bodo države članice pripravile svoje nacionalne programe in konvergenčna poročila, to pa bo komisiji predloženo meseca aprila. Potem se bo delo nadaljevalo s ciljem, da bi pripravili priporočila specifična za posamezne države in to bodo države članice upoštevale pri pripravi proračuna za leto 2012 in tudi pri pripravi svojih strategij za rast. Zavedam se, da so časovni roki zelo kratki, upamo pa, da jih bomo uspeli izpolniti in da bomo zaključili z našim delom junija oziroma julija. Gospod predsednik, dame in gospodje, strategija EU 2020 je ključna za zagotavljanje prihodne gospodarske uspešnosti Evropske unije. Strategija je tesno povezana z reformo gospodarskega upravljanja, ki bo prav tako odigrala zelo pomembno vlogo. Če želimo ostati konkurenčni in če želimo zagotoviti močno rast v prihodnje, potem se moramo zavedati, da bo zelo težko ohraniti visoko raven socialne zaščite navznoter in da bo tudi zelo težko, da Evropa ohrani svoj glas v odnosih navzven. To je eden pomembnih izzivov in prepričan sem, da lahko računamo na vašo podporo, na podporo Evropskega parlamenta, da nam boste pomagali pri uresničevanju vsega tega. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod. Uh, predsednik, za vaš uvod v to zelo pomembno temo, to je eh, Evropska strategija 2020, eh, ki je sprejeta v času krize in visoke brezposelnosti. To je velika nevarnost za naše državljane in zato je ustrezna politika zaposlovanja res bistvenega pomena. In eh, gospod Laslo Andor, Resorni komisar bo v imenu eh, komisije spregovoril v parlamentu. Dobrodošli, gospod komisar, in imate besedo. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Martoni, spoštovane članice in člani. Kot veste, je komisija sprejela prvi letni pregled eh, rasti v prejšnjem mesecu. Ta pregled eh, v bistvu predstavlja nekaj novega in sproža prvo Eh, prvi ciklus eh, koordinacije politik v okviru evropskega semestra. Glavna ideja je zelo enostavna. Zagotoviti je treba stabilnost ekonomske in monetarne unije. In zato nimamo nobene eh, druge izbire, kot pa da gospodarske politike uskladimo vnaprej. Nedavne krize so to zelo jasno pokazale ta bolj robustni in bolj zahteven pristop zahteva, da Evropska unija prizna, kako močno so medsebojno povezana gospodarstva v posameznih državah članicah in kako napačne politike v eni državi lahko vplivajo v drugi. In eh, ta novi pristop bo res eh, test za Evropsko unijo ključnega pomena za nas so lokalna partnerstva in pa močnejše strategije. Moramo pokazati, da zna Unija identificirati ključne reforme, ki so najbolj potrebne in da zna Unija tudi dati pravi odziv. Ta eh, letni pregled rasti je zelo eh, jasen. Integrirani pristop do oživljanja gospodarstva eh, povdarja, potem pa še tri glavne točke. Najprej Eh, rigorozna fiskalna konsolidacija in prestrukturiranje finančnega sektorja za izboljšanje makroekonomske stabilnosti. Drugič, strukturne reforme za boljšo zaposlenost in tretjič, eh, ukrepi, ki bodo spodbujali rast. Zabeležili smo si vaše pomisleke v zvezi z ključnimi sporočili tega letnega pregleda rasti eh, in vseeno pa želim povedati nekaj. Komisija se je premišljeno odločila, da bo letošnji pregled rasti osredotočila na najbolj nujne izzive, ki izhajajo iz trenutne gospodarske in finančne krize in na potrebo po reformah, ki so potrebne za ustanavljanje novih delovnih mest. Ta, eh, eh, te zaključki se skladajo z eh, smernicami za zaposlovanje in zato bi želeli, da ostanejo smernice za poslovanje nespremenjene za leto 2011. Do umestnega pregleda Evropske strategije leta 2014 moramo eh, zagotoviti eh, državam članicam dovolj časa, da bodo izvedle svoje reforme. Eh, te smernice so tudi podlaga za skupni, skupno poročilo o zaposlovanju. Ta bo identificiral, kateri so najbolj nujnejši ukrepi na področju zaposlovanja. Med te ukrepe eh, spada sistem eh, obdavčanja oziroma to je spremenjeni tekst obdavčanja, potem odpravljanje ovir. Eh, ki preprečuje usklajevanje zasebnega in delovnega življenja. Potem tretjič, treba je zagoviti visoko kakovostno usposabljanje, tako da se bodo brezposelni lahko vrnili na trg dela oziroma se samo zaposlili in končno treba je eh, povečati vključenost starejših delovcev na trgu dela. In še pomembnejše, te smernice za poslovanje bo, bodo Eh, tudi upoštevala posebna priporočila za posamezne eh, države. Letni pregled rasti je tudi podlaga za razprave v spomladanskem svetu in tudi za eh, politike, ki bodo namenjene državam članicam. Te smernice naj bi države članice upoštevale, takrat, ko bodo pripravljale svoje nacionalne reformne programe v okviru strategije 2020. Komisija bo preučila eh, nacionalne reformne programe, ki naj bi jih dobili v drugi polovici aprila. V skladu s priporočilom in s pogodbo bomo eh, predlagali posebne smernice za vsako državo posebej, in tudi priporočila, ki naj bi jih države upoštevale pri pripravi končnega proračuna za leto 2012. Ta priporočila bi pa svet moral še pred poletjem sprejeti. Gospod eh, predsednik, spoštovane članice in člani, za zaključek želim povdariti pomen vaše vloge za uspešno izvajanje strategije Evropa 2020 in zlasti za uspešno izvajanje sedmih Eh, vodilnih pobud. Vaša vloga je bistvenega pomembna za uspešno izvajanje le teh. In pravi pogoji so bistvenega pomena, če želimo doseči cilje iz strategije EU eh, e 2020. Razprave eh, o večletnem finančnem okviru se bodo kmalo začele. Komisija bo do junija predstavila svoj predlog. Vaša vloga Eh, ki ste proračunski organ skupaj s svetom, bo bistvenega pomena, da boste zagotovili, da bodo prioritete iz eh, strategije 2020 upoštevale tudi v proračunu. Če želimo ostati verodostojni, moramo zagotoviti, da bodo finančne prioritete v skladu, skladu z našo strategijo in političnimi prednostami. V času fiskalnih omejitev je pomembnejše kot zdajkoli prej, da zagotovimo, da Eh, Evropska unija predstavlja dodano vrednost in da lahko evro, ki se ga porabi na evropski ravni, prinese veliko več kot evro, ki se porabi na nacionalni ravni. Zato je potrebno, da na vseh ravneh eh, politični akterji spremejo strategijo 2020. Tako bomo upoštevajošte cilje lahko zarisali pravo pot za prihodnost. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji govornik oziroma govornica je poročevalka gospa Pervanš Beres. Hvala, gospod predsednik, gospod predsedujoči svetu, gospod komisar. V imenu odbora za socialne zadeve eh, izražam svoje zadovoljstvo nad to razpravo v prvem semestru letošnjega leta, v katerem smo se posvetili poročilu o letni rasti. V tem okviru ste, gospod komisar, za vašimi člani komisarji odločili o eh, temeljnih smernicah za politike zaposlovanja in eh, v zvezi s tem bi želeli opozoriti na tri točke. Prvič, kar zadeva to letno študijo o rasti. Presenečeni smo, da je vprašanje zaposlovanja in brezposobnosti obravnavano sekundarno glede ciljev, pač napram ciljem proračunskega potrejevanja. In na trgu dela se nam zdi, da unašate nek razkol med socialnim paktom za državljane in na drugi strani s tem, kar govorite z vladami. Govorite o tem, da je treba zmanjšati nadomestila za brezposobnost, da je treba spremeniti mehanizme za eh, dodatke, da je treba odpreti vrata. Um, dovoljenim oblikam trgovanja. Mislimo, da je to nevarno za naš socialni pakt in da bo to še bolj uneslo zaskrbljenost med najranljivejše skupine prebivalstva, med ženske, mlade in starejše ter med invalide. Mislimo, da ta proračunska vzdržnost tukaj predstavlja alfa in omego letnega pregleda rasti in tega se bojimo. Na podlagi tega letnega pregleda pa pravite, da boste eh, opredelili nacionalne reformne programe. Ampak prav na tej ravni se bodo sprejemale pomembne odločitve. Kaj sploh vnašate v razpravo v zvezi s tem, tudi pri teh eh, Eh, smernicah, kako si predstavljate demokratično razpravo o teh vprašanjih. 48 poglavi imamo za koordinacijo politik zaposlovanja in na tem področju ugotavljamo, da imamo danes kar precejšnjo zmedo. Po eni strani imamo tukaj strategijo Evropa 2020, imamo delo skupine pod vodstvom Hermana Van Rompuja, imamo eh, precejšnje naložbe, v eh, reforme, ki jih je treba unesti. Razpravljamo o meribitni spremembi pogodbe. Govorimo o evropskem semestru, v katerem eh, kanclerka Merklova in predsednik Sarkozy eh, sprožata pakt konkurenčnosti. In to so precej medle besede glede programov, ki jih je treba izvesti. In zato bi želela upozoriti še na tretjo skrb, ki um, jo želimo izraziti. Lansko leto, v času belgijskega predsedstva, smo precej ustrajali na upravljanju. Kaj pomeni to upravljanje? To pomeni, da da ne moremo imeti gospodarske, socialne politike, ki bi bila uspešna, če ta ne bo potekala sočasno z demokratično razpravo. In demokratična razprava pomeni, da ima Evropski parlament tukaj določeno pristojnost, da imajo pristojnosti tudi nacionalni parlamenti in da pri tem sodelujemo tudi s socialnimi partnerji. Vendar pa imamo občutek, da z vašim predlogom obračate hrbet vsem tem elementom, ki so ustvarjajo demokratično življenje v naših državah. Tukaj gre torej za krizo vesti, gre za eh, nevarnost nekoherentnosti, za nevarnost, da boste obrnili hrbet našemu prebivalstvu in da boste eh, obrnili hrbet tudi duhu skupnosti. Hvala lepa. Gospa Sharon Bowles. Odbor Ekon. Predsedujoča odbora za gospodarske zadeve. Hvala lepa. Sedaj vstopamo v novo obdobje ekonomskega upravljanja in evropski sem, semester eh, postopa v obstoječe stru, strukture. Eh, na podlagi 48. in 120. člena bi morali ustrezne eh, rešitve vključili. V semestru pa je spremljanje stabilnosti in makroekonomski nadzor tisto, kar lahko povežemo sa strategijo Evrop, eh, Evropa 2020 eh, in z integriranimi smernicami. Semester bi tako lahko zagotovil eh, ustrezen okvir za upravljanje gospodarstva v Evropi in še širše. Naš odbor podarja, da mora upravljanje gospodarstva sloneti na skupnostni metodi. E, postopki morajo biti pregledni in e, določena mora biti odgovornost, če želimo, da to sprejmejo tudi državljani. In e, to je tudi vloga parlamenta. Tam, kjer ima parlament svojo vlogo, mora imeti tudi dovolj časa, da izpolni svoj demokratski mandat. In Eh, odbor Ekon tesno sodeluje z odborom za zaposlovanje, da bi to lahko zagotovili. Hvala lepa v imenu Evropske ljudske stranke, gospa Korjan Wortman-Kohl. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospodarska in finančna kriza je boleče pokazala, da je naša konkurenčna moč ter zmožnost naših družb da vzdržijo v tej tržni ekonomiji, šipka. Naš pokojninski sistem je treba ukrepiti, naš trg dela je treba razširiti in vse to je s tem povezano. Letna raziskava o rasti in sklepi ekofina iz meseca januarja to omenjajo in pravijo, da bo treba to urediti v prihodnem semestru. Evropa mora ustvarjati dovolj delovnih mest za naše sodržavljane, ampak to bo možno samo, če imamo trdno valuto in trdno gospodarstvo. Države članice morajo poskrbeti za lastne račune in tako se bomo lahko izognili problemom, kakršne imamo sedaj v državah članicah zaradi previsokega javnega dolga ampak na tak način bomo ustvarili tudi možnosti za rast in za ustvarjanje delovnih mest ter za prihodnost naših prihodnjih generacij. Gospod predsednik, naša skupina ustraja na tem, da moramo imeti svežen za gospodarsko upravljanje, ki bo temeljil na stabilnosti in na paktu za rast in za stabilnost ter na resnem makroekonomskem nadzoru. Zato pa je potrebna metoda skupnosti in sodelovanje Evropskega parlamenta ter nacionalnih parlamentov. Če bomo to zagotovili, ne bomo več potrebovali novega pakta za konkurenčnost, ker ga bomo že sami ustvarili. Gospod Udo Bulman v imenu socialistov in demokratov. Hvala lepa, gospod komisar, predsedujoči svetu. Zelo pozorno sem poslušal. Prebral sem tudi letno poročilo o rasti, prebral sem tudi sklepe Ekofina. In moram reči, da mi je po vsem tem eno popolnoma jasno. Evropska unija ni samo v gospodarski krizi, pač pa je tudi v politični krizi. To, kar priporočate, ni nič novega. Naj vam naši, vaši sodelavci predložijo dokumente zadnjih desetih let, pa boste videli, da je v dokumentih vedno eno in isto. Državni izdatki so previsoki in potrebni so mehanizmi za prilagajanjem novim časom. Drugih Priporočil nisem videl, ne glede na to, ali dežuje, ali sneži, ali smo v krizi ali ne. Ideologija je vedno enaka, ampak nič nima opraviti z empirično gospodarsko realnostjo. Imam predlog. Tiste, ki vam to pišajo, tisti, ki delajo gospodarske analize, naj pridajo enkrat naš odbor. Želimo se pogovarjati z vami o tem, kako preprečiti, da ne bo Evropa ostala na robu gospodarske oživitve. Nobene besede ni o naložbah. Imamo nizko kvoto naložb, tega si ne moremo več privoščiti zakaj ni nič govora o cikličnosti, zakaj ni govora o tem, kako bi skupaj lahko rasli, zato da pridemo iz krize. Nič ni o tem v teh dokumentih. To priložnost ste zamudili in zelo se boste morali potruditi za to, da boste upravičili pričakovanja evropskih državljank in državljanov. Ampak eno vam povem, če je to duh, v katerem želite marca sprejeti sklepe glede svežnja o gospodarskem upravljanju, potem moja politična skupina ne bo sodelovala. Liberals in demokrats. Gospa Lena Ek v imenu Ajde. Mikrofon. Thank you. <laughs> A year ago we debated here. Pred enim letom smo se v tej isti dvorani pogovarjali o tem, kakšni ukrepi so potrebni za boj proti globalni finančni krizi. V tem času je moja skupina dala nekaj predlogov, vendar so bili zavrnjeni kot preveč ambiciozni. Ampak danes sem z veseljem ugotovila, da je veliko naših predlogov postalo resničnost. Danes obstaja pomemben razkorak med ambicijami v strategiji EU 2020 in pa finančnimi sredstvi, ki so potrebni za doseganje ciljem. V osnutku proračuna za leto 2012 mora komisija pojasniti in jasno identificirati odhodke, ki so potrebni za izvajanje te strategije. To velja tudi za bodočo revizijo večletnega finančnega okvirja. E, ravno tako se obračam tudi na države članice. V svetu obstaja velika zadržanost zlasti med ministri za finance, da se investira v prihodnje. Nacionalni proračuni morajo odražati ambicije, ki jih je. Eh, izrazil svet in pa izvesti projekte. Več denarja na pravem mestu ne bo nobene strategije za rast in za nova delovna mesta in tvegamo velik neuspeh. Potem pozivam komisijo, da pripravi bolj Eh, odločne zakonodajne predloge, države članice pa morajo pokazati večjo angažiranost, ki jo potrebujemo za nova delovna mesta in za rast. Eh, potrebujemo tudi eh, cilje za energetsko učinkovitost na evropski ravni. Potem pa strateški e-, energetski načrt, doživljensko učenje in nekateri drugi akcijski načrti so že bili sprejeti, ampak vi svet ne zagotovite dovolj denarja za te projekte. Denar pa potrebujemo za te projekte, kajti vsi ti projekti lahko zagotovijo rasti nova delovna mesta. In naša skupina ima močno sporočilo, ki pravi, trenutna finančna struktura je prešipka, eh, skupnostna metoda mora biti ponovno sprejeta. In pozdravljam močno podporo celi resoluciji, kajti to je jasno in glasno sporočilo parlamenta, da potrebujemo ukrepanje. Hvala lepa, gospod Filip Lambert. Zeleni. Uh, uh, gospod predsednik, gospod komisar. Eh, predstavnik sveta, kolegice in kolegi, kot veste, zeleni močno podpiramo bolj povezano Evropo, zato da bi lahko zagotovili trajnostni razvoj za naše državljane. Ravno tako tudi želimo eh, zagotoviti, da bi Evropa nekaj pomenila na planeto eh, 21. stoletja. Ampak na naše zaupanje danes zelo vpliva ta akt za eh, rast problem je tukaj ideologija, vaša ideološka izbira. Zakaj gre tukaj? Tukaj gre za to, da želite zmanjšati javne izdatke, ne pa prihodke in seveda na tak način želite fleksibilizirati trg dela in uh, jasno govorite o prožni varnosti kot da bo to varnost na tem trgu. Vendar pa žal ne gre samo za to. Ima, tukaj imamo tudi ukrepe za finančni trg. Vendar je tukaj jasno, da so e, v igri dvojna merila. Kaj govorite o plačni politiki? Ja, da se je treba ukrepati hitro in močno. Potem, po drugi strani, je treba za finančni sektor proučiti vplive, učinke in tako naprej. In isto pravite o gospodarskem upravljanju. Za uh, banke za nekatere je treba ukrepe in prilagoditve sprejeti že leta 2011-2012, za banke pa šele do leta 2019. Torej, uh, ali mi boste rekli, kje ima tukaj mesto strategija Evropa 2020 v vsem tem? Evropa 2020 je enostavno nemogoča ob priporočilih, ki jih pripravljate ob teh letnih pregledih. V bistvu nam je prav vseeno o tem, kaj pravite, ko govorite, da je možno izvajati naložbeno politiko in da se tukaj zauzemate uh, eh, za. Um, politiko zaposlovanja, za okoljsko politiko in tako naprej, so to enostavne leži in razprave, ki jih vodite v zvezi s tem, so prav gledališke razprave. Hvala lepo v imenu ECR, eh, e gospod Malcolm Harbour. Gospod predsedojoči, moja skupina je podpisala in bo podprla to rezolucijo. Ne bom rekel, da se z vsem strinjamo, ampak glavni odstavek in to bom prebral, drzen akt o enotnem trgu in o majhnih podjetjah za ustvarjanje delovnih mest. Odkot bodo pa prišla nova delovna mesta, kolegice in kolegi? Od zasebnih vlaganj v majhna podjetja in v nova podjetja. Že sedaj vemo, da so majhna podjetja glavno gonilna sila za nova delovna mesta v zadnjem desetletju. In moje sporočilo vama obema danes je to, vseh 27 držav članic mora začeti resno jemati odpiranje novih delovnih mest in pa ustvarjanje enotnega trga. V enotni trg vsi verujemo in države članice so že ogromno vložile denarja in sredstev, da bi zaživel eh, trg storitev. Ampak ali so sploh povedale o tem svojim podjetjam, ali so spodbujale ta trg, ali so spodbujale podjetja, zakaj pa se ne spravite enostavno k tem praktičnim stvarem, tako da sprostite potencijale tega, kar že imamo, namesto da si izmišljate nove projekte, o katerih so že govorili naši kolege. Ampak o tem morate začeti danes ali najkasneje jutri, namesto da govorite o novih eh, projektih. Začnite delati. Hvala lepa. Lotar Biski, Združena levica, gospod predsednik. Gospod predsednik. Kolegica Harmsova je včeraj govorila o nečem zelo pomembnem. Komaj da kdo še razume, katera strategija, kateri mehanizem je predlagan strani koga, kaj se spreminja, kaj se dogaja. Strategija EU 2020 do sedaj ni ponudila rešitve za težave ljudi, ki so se znašli v težavah v času krize. Ravno nasprotno nadaljuje s tistimi dejanji, ki so pravzaprav pripeljala do krize, nadaljuje s svojim paktom za stabilnost. Čeprav vemo, da bi bilo potrebno mehanizme popraviti, pregledati, to gre na račun državljanov, gre za zmanjšanje pokojnin, podaljšanje delovne dobe ali bo odpravljeno indeksiranje prihodkov kaj se bo zgodilo s prožnostjo delovnih ur. Dejstvo je, da gre v vsakem primeru za zmanjšanje prejemkov in gre tudi za to, da se posega v gospodarsko življenje družbe. Mislim pa, je čisto vseeno, ali temu rečemo gospodarsko upravljanje, pakt konkurenčnosti ali priporočilo komisije na podlagi letnega poročila o rasti. To je protisocialna politika, ki je moja politična skupina ne bo podprla. Seveda pa je zelo pomembno, ali imajo parlamenti besedo pri vsem tem. Jutrišnja oziroma včerajšnja razprava je pokazala, da se evropski poslanci strinjamo o nečem in sicer vračanje v politiko 19. stoletja ni možno, tega noče nihče. Prav tako pa ne smemo dopustiti tega, da bi se vrnili v Evropo dve hitrosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Mario Borgecio. Gospod predsednik, strategija 2020 je zelo obsežen program, ampak ali smo gotovi, da bomo do tedaj dosegli cilj 20 odstotkov obnovljivih virov energije, to se lahko samo vprašamo, tudi glede na finančno krizo, ki upočasnjuje naložbe. Pa še en problem imamo tukaj. Ob eh, podpiranju sončne energije v bistvu subvencioniramo Kitajsko, ki je danes eh, prva izvoznica eh, solarnih panelov in tudi Indijo, ki je prva izvoznica vetrne energije. In Tukaj je treba pomisliti tudi na ekonomije obsega za evropska gospodarstva. Tukaj bi lahko storili še kaj drugega, lahko bi ustvarili neko evropsko vse energetsko javno službo. In glede na to, da energetska omrežja predstavljajo že danes monopole, eh, bi lahko pomislili, da bi jih morali upravljati enotno, vendar pa smo tukaj eh, se rajši odprli liberalizaciji, kar pa gotovo ni prednost ne za uporabnike, ne za potrošnike. In spomnimo, da se eh, izpusti CO2 -ja še niso nič zmanjšali do sedaj. In raziskave na tem področju se bodo morali še nadaljevati. Hvala. Philip Klees, minuto 30. Het uh, werkgelegenheidsluik van de 2020-doelstellingen te kunnen realiseren is het van primordiaal belang. Torej, če želimo uresničiti politiko zaposlovanja, bo potrebno tudi primerno upravljati politiko priseljevanja v večini držav članic. Komisija pravi, da je treba povečati udeležbo na trgu dela, da je treba zmanjšati strukturno brezposelnost in bolje usposabljati delavce, glede na to, kakšne so zahteve na trgu dela. Masivven uvoz delavcev iz držav izven Evropske unije je kratkoročna perspektiva, ki je v nasprotju s tem, kar sem ravno kar navedel. Približno 5 milijonov brezposelnih imamo v Evropske unije in zato se prosim začnimo ukvarjati s temi ljudmi, kot pa da m, mm, skušamo uh, ustvarjati delovna mesta z masovnim uvažanjem priseljencev. Po drugi strani to povzroča tudi problem bega možganov iz eh, držav izvora in problem bo gotovo zelo pereč na dolgi rok, saj ne bo nikomur koristil. Mi bi morali imeti koristi od priseljevanja iz držav izven Evropske unije in tudi s tem bi se morali ukvarjati v naših eh, zaposlovalnih smernicah. Žal Marinesku. Eh, sedaj pa drugi govorniki, kolega Marinesko, minuto 30. Ja, do, mi do, zdaj, če include objektive. Hvala lepa. Tako. Hvala lepa. Strategija EU 2020 vseboje cilje, ki žal niso specifično navedeni. Vendar pa so zelo pomembni za Evropsko unijo. Mislim, da moramo poskrbeti za to, da bo gospodarstvo rasla na tak način, da zagotovimo tudi rast na celotnem ozemlju, torej ozemljski vidik, to je zelo pomembno tudi za skupno kmetijsko politiko, kar pa zadeva industrijsko politiko, ne smemo pozabiti na infrastrukturo. Železniško omrežje je nujno potrebno. Podobno velja tudi za pobudo enotnega evropskega neba, pa tudi druge pobude so še tu, ki so bistvenega pomena za razvoj in konkurenčnost transevropska prometna omrežja, pa tudi energetska distribucijska omrežja, so stvari, ki so zelo pomembne z vidika infrastrukture. Potem projekt Nabuko. Tudi ta bo v veliko pomoč vsem evropskim državam za odpravljanje odvisnosti od fosilnih goriv. Hvala lepa. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Το λόγο θα πάρει η κυρία Ούρσκου. Sedaj pa dobi besedo gospa Ulfskog. Minuto in pol imate. Hvala, predsedujoča. Ali bomo lahko ponovno začeli po tej gospodarski krizi? Pri tem je bistvenega pomena zaupanje. Prejšnji teden nas je v Bruslju obiskal avtor zelo zanimive knjige o enakosti in je razložil, da je nujno preseči neenakosti, če želimo zagotoviti varnost. In to je bistveno tudi za strategijo Evropa 2020. Če želimo biti uspešni, morajo organizatorji in delavci biti obravnavani na enak način. Danes pa se kriza uporablja za to, da se napada delavce in da se napada sindikate z napadi na pokojnine ter na uh, nadomestila za brezposobnost. In tudi mi, ženske, bi v Evropi morali imeti enake možnosti kot moški. To pa ni vedno jasno razvidno v naših resolucijah. Morali pa bi to dokazati s konkretnimi dejanji. Indust moderna industrijska politika ki lahko zagotovi prihodnost s primernimi naložbami v infrastrukturo, bi morala predstavljati srčiko našega delovanja. Treba je tudi intenzivirati naša prizadevanja za bolj zeleno ekonomijo, kar je povezano tudi s konkurenčnostjo. In na to je treba poudariti tudi pomen energetske učinkovitosti. Cilji danes niso zavezujoči, vendar pa morajo takšni postati. In to je bistvenega pomena, če nameravamo doseči cilj konkurenčnosti in rasti, ki je zapisan v strategiji Evropa 2020. Vendar pa prešipka volja na tem področju zelo preseneča, saj bi bila energetska učinkovitost najboljša možnost za to, da bi znižali stroške za naše potrošnike in za podjetja. Hvala uh, hvala tudi vam. Prosim, da se držite časa, ki ga imate na voljo. Gospa Line, minuto imate. 20, 20. Hvala lepa. Če želimo, da bo strategija EU 2020 uspešna, potem je treba zaposlovalne smernice učinkovito izvajati in uresničiti tudi nacionalne programe ter dati zaposlovanju prednost, ki si jo zasluži. Nihče ne sme biti izpuščen. Pri starejših ljudeh in med invalidi je brezposelnost sramotno visoka. Tukaj bi rada omenila tudi zakone o boju proti diskriminaciji na delovnem mestu. Pomembno je, da cilje, o katerih smo se dogovorili, tudi dosežemo. Res je, države članice bodo postavile specifične cilje in se jih morale držati, a EU ima zelo pomembno vlogo pri izmenjavi najboljših praks in zato me veseli, da 27. odstavek resolucije odbora govori o tem. Veliko smo razmišljali o tem, kakšno obliko naj ima strategija EU 2020. Ampak zdaj imamo smernice za zaposlovanje in zdaj je čas, da se zadeve spravijo v prakso. Hvala. Sedaj pa dobi besedo gospa Turunen, minuto in pol. Ja, tak for ordet. Øh, man taler meget om økonomisk... Najlepša hvala, da ste mi dali besedo. Veliko govorimo o odgovornosti in o uprav gospodarskem upravljanju v Evropi. To pa za številne osebe pogosto pomeni zmanjšanje javnih izdatkov. Redko kdaj pa to razumemo kot izboljšanje položaja na področju zaposlovanja. In zato se moramo vprašati, kaj dejansko pomeni biti odgovorni v gospodarstvu. Mi zeleni vidimo tukaj veliko protislovje. Zato ker po eni strani pri letnem pregledu rasti in evropskem semestru vidimo, da želimo več dobrih delovnih mest. Vendar pa to pomeni manj rasti v Evropi. Po drugi strani pa vidimo smernice za zaposlovanje in kaj pravi Evropska strategija 2020. To se pa ne sklada s tem, kar imamo sedaj v Evropi. Imamo pet in pol milijona mladih, ki nimajo dela. Imamo kakšnih 20 milijonov brezposelnih in njihovo število še narašča. Mislim, da je bistvenega pomena, če želimo zagotoviti več in boljših delovnih mest, da dejansko začnemo izvajati strategijo Evropa 2020 ter smernice za politike zaposlovanja. Vendar pa ko vidim, kaj se danes dogaja, zelo dvomim, da se bo to uresničilo. Najlepša hvala. Naslednji na seznamu ni prisoten v dvorani, tako da damo besedo gospodu Salavrakosu za minuto. Izvolite. Hvala lepa. Revščina, podnebne spremembe, upadanje rojstev, energetika, priseljevanje, boj proti brezposelnosti, to so te ključni izzivi, s katerimi se soočamo. Za vse to pa potrebujemo seveda ustrezna finančna sredstva. Nažalost je v Evropski uniji premalo sredstev. Kaj to pomeni? To pomeni, da je strategija EU 2020 strategija, ki nima veliko možnosti za uspeh. Prav zaradi tega se mi zdi, da bi se morali osredotočiti v okviru te strategije predvsem na brezposelnost. Zagotoviti je treba tudi kakovostno izobraževanje mladim, izobraževanje, ki bi upoštevalo tudi zahteve na trgu dela. Tudi trg dela je treba preoblikovati, tako da bodo države članice dejansko dolžne izvajati vse ukrepe za dosego ciljev, katerimi so pristopile. Zato mora Evropa takoj začeti seveda izvajati sistem, s pomočjo katerih bi zapolnila vsa tista delovna mesta, ki so trenutno prazna. Hvala. Ja, Najlepša hvala. Sedaj pa za minuto in pol gospod Garcia Margajo. Tukaj imamo vprašanje, eno samo vprašanje. Kaj lahko storimo na evropski ravni, zato da bodo dobili delo tisti, ki ga nimajo. Da lahko odgovorimo na vprašanje, naj jasno povem naslednje. Ni trajnostne rasti brez makrogospodarske stabilnosti. Tukaj smo slišali predloge, ki so. Predloge, ki predstavljajo samo kratkoročne rešitve. Strategija Evropa 2020 Eh, vsebuje zelo veliko dobrih eh, namenov, vendar pa je treba priti od besed k dejanjem. Kako bomo ukrepali, da bomo izvajali predloge, ki jih vsebuje ta strategija? Lahko uskladimo strategijo 2020 z zmanjšanjem sredstev iz proračuna? istočasno pa moramo doseči stabilno gospodarsko rast v celoti. Sedaj pa tega načrta za to nimamo. Kar se je zgodilo na ekofonu, kaže na to, da obstaja veliko različnih nekonsistentnih idej. Obstaja pa dvoje, kar je pomembno. Prvič, ne moremo dušiti držav, ki so v težavah. In to lahko rešimo z skupno izdajo evroobveznic. Po drugi strani pa moramo tudi že začeti izvajati s posebnimi boni, ki jih vsebuje poročilo Monti. Potem pa imamo tudi Evropsko investicijsko banko, ki ima dve tretjini sredstev komisije in če bi to podvojili, bi imeli toliko denarja, kot jih je vseboval načrt Maršal za gradno in obnovo Evrope. Najlepša hvala. Gospe in gospodje, prosim, da se držite dodeljenega časa. Gospa Podimata, za minuto in pol. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, že več mesecev govorimo o tem, kako bi lahko zagotovili trajnostne odgovore na to krizo. Kaj lahko storimo za to, da dosežemo strateške cilje, trajnostno rast, socialno kohezijo, gospodarsko rast in tako naprej. Dve težavi se pojavljata razpravljamo o strategiji EU 2020 in pravzaprav je ta razprava ločena od razprave o gospodarskem svežnju in od razprave o poročilu o, letnem, o letni rasti. Na eni strani imamo torej eno strategijo, strategijo EU 2020 in po drugi strani še cel niz usporednih strategij, ki ena drugo spodkopavajo. Tako da je problem pravzaprav v tem, da svet in komisija daje ta prednost temu, da se vzpostavi gospodarska disciplina, vendar nimata ustreznih odgovorov, ne predlagata ustreznih rešitev glede financiranja ciljev, ki so zapisani v strategiji EU 2020. Gospe in gospodje, mislim, da obstaja podobno tveganje kot pri lizbonski strategiji. Številni cilji, ki smo si jih zastavili, bodo ostali mrtva črka na papirju če se ne bomo držali obljub, ki smo jim dali državljanom, ki pravzaprav nosijo glavno vreme te krize, če se bomo spustili izključno v tehnične razprave o kazalnikih, o skladih in tako naprej, potem se ne bomo mogli rešiti vseh težav. Hvala lepa. Ja Hvala lepa, gospa Gular. Hvala lepa, gospa predsedujoča predsedstvo Mačarske, če bi me prosim poslušali, gospod komisar. Samo eno minuto imam na voljo za govor in zato bi vas prosila, da me prisluhnite. Vendar, nima kaj dosti povedati o tej strategiji, zato ker se mi zdi res tako močno oddaljena od tistega, kar pravzaprav potrebujemo. Imamo vodilne projekte, imamo smernice, cel niz stvari izumljate, s katerimi se potem ukvarjate cele dneve in s katerimi naj bi potem povrnili zaupanje državljanom. Ampak vse to ne deluje. Kitajci, Indici in tudi države v usponu niso navdušene nad tem, kar mi počnemo v zvezi z gospodarsko rastjo. Kot poročevalka o gospodarski rasti bi najraje danes v tej minuti ostala tiho. Nikar ne verjemite svetu, ki pravi, da bomo že junija uspeli doseči dogovor. Dogovor bo sklenjen takrat, ko bo parlament obravnaval vse vidike, takrat, ko nam bo svet prisluhnil, ko se boste odločili, da se zavrne predlog o spostavitvi evroobveznic. Hvala. Torej, ja, Hvala lepa, sedaj pa gospod Epping. Hvala lepa ko slišim besedo evroobveznice, mi postane nekoliko slabo. Ampak to besedo vedno znova poslušamo tukaj. Zakaj? Ker gospodarska rast in zasebna, zasebni sektor sta tista, ki poganja ta gospodarstvo. Alternative ni. Niso vlade tiste, ki bi lahko ustvarjale delovna mesta problem v Evropi je pomankanje konkurence. Razlika med Nemčijo in Južno Evropo, Evropo znaša 30 odstotkov in to je velika razlika. Govorili ste o paktu o konkurenčnosti. S tem se strinjam samim po sebi, ampak Lizbonski proces je šel tudi v tej smeri, pa se je vse skupaj izrodilo. Naj vas nekaj upozorim harmonizacija davka na dobiček eh, podjetij je slaba ideja. Tega si ne želimo in to ni del gospodarskega upravljanja. To je nekaj, kar bo ubilo delo na mesta. Šele prejšnji teden je študija EOCD e znova pokazala v 21 državah, da če želimo več delovnih mest eh, v Evropi, da moramo imeti niže davke na dobiček podjetij. To je tisto, čemer se moramo posvetiti, kajti tukaj ne bomo ustvarili notnih delovnih mest. Hvala. Sedaj pa gospod e, uh, za minuto in pol. Gospa predsednica, kolegice in kolege, gospod komisar, smo v hudi gospodarski krizi, o tem že več mesecev govorimo, vse skupaj drži, ampak običajno pa govorimo samo o, o nekih nadnapisih, tukaj pa delamo, kot da se ne bi nič zgodilo. Mislim, da tudi v parlamentu nismo bili dovolj konkretni, niti dovolj iskreni. Mislim, da je to neka de, eh, politika naslovov v časopisih. S tem ne bomo prispevali k eh, politiki rasti. Tudi sami moramo bolj pametno delati s financami in kritično moramo preveriti, ali so naše izdatki pravilni oziroma ali nima vsak od nas vsak dan dove, nove ideje, kako bi lahko še daljne trošili denar. Če se ne bomo osredotočili na prihodne projekte, potem uh, vse skupaj nima smisla. Če govorimo tukaj o raziskavah in inovacijah, pa zato ne damo sredstev na voljo, potem nismo iskretni. In če želimo tukaj ustvariti pravo politiko, moramo ustvariti tako politiko, ki bo spodbujala gospodarstvo, ne pa ovirala gospodarstvo. Vedno znova sprejemamo neke sklepe, dne, danes na jutri, in ti ovirajo delovanje gospodarstva. Ali vsaj kdo meni, da vprašanje zanezli, za, zavezujočih virov, eh, deleža obnovljivih virov, da bo to dejansko prispevalo k spodbudi našega gospodarstva. Mislite, da je to res ali to prej ovira gospodarstvo? Jaz mislim, da bi bilo dobro, če bi govorili bolj iskreno, sprejemali morda nekoliko manj odločitev, ampak sprejeli tiste, ki bodo dejansko spodbudile rast. To je sicer teže in tudi bo povzročalo več eh, sporov, ampak tem je smisel demokracije. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Gönč za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Finančna in gospodarska kriza, kriza zaposlovanja, to je tisto, čemer smo zdaj priča. Prišli smo iz ene v drugo. V Evropi smo sprejeli določene sklepe, poskrbeti moramo, da bodo izvajali, naše gospodarske politike morajo biti bolje usklajene, kot tudi politika zaposlovanja. Vse to je pomembno. Vsaka država seveda pa mora uvesti svoje reforme. Tukaj govorimo o reforme v davčnem sistemu, ampak tudi govorimo o drugih ukrepih, to kako delujemo, kako vodimo poslovanje v naših državah članicah. Vse to je treba preučiti in poskrbiti moramo, da bodo ti ukrepi dejansko spodbujali boljše zaposlovanje ali dejansko prispevamo k številu delovnih mest, ki jih ustvarimo. To je tisto vprašanje, ki se ga moramo zastaviti. Potem pa moramo pogledati tudi k našim socialnim partnerjem, z njimi moramo skleniti dogovore. Evropski semester, po mojem mnenju, bo prvi lakmusov test. Takrat bomo prvič dejansko ocenili položaj. Pogledali bomo celotno Evropo, seveda nas tukaj vodi mačarsko predsedstvo in mislim, da bo to dobra priložnost za nas, da bomo lahko ugotovili, ali dejansko realistično izvajamo ideje, ki smo jih zasnovali, ali smo na pravi poti. Mačarsko predsedstvo in mačarska vlada imata tukaj zelo pomembno vlogo, ne le kot država, ki predseduje, ampak drž kot država, ki mora dajati zgled pri spremembah uh, politike zaposlovanja, pri politike politika, gospodarstvo. Vse te stvari je treba imeti pred očmi in tukaj moramo tudi dajati zgled za druge države. Hvala lepa. Držali ste se časa. Hvala lepa. Spoštovane gospe in gospodje, sedaj so prosili različni poslanci za besedo. Najprej jo bom dala gospe Marvaj. Imate besedo, ampak le na kratko, prosim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 dejansko zdaj sploh ne vem, kaj moramo storiti. Ne vem, kaj moramo storiti v Boršu tukaj, ne vem, kaj, moram, kaj bi naj storili za naše ljudi. Kdaj bodo ti ljudje dejansko dobili delovna mesta? To je tisto vprašanje, ki vam ga zastavljam in pričakujem odgovor od vas. In gospod Martonja, ki tukaj zastopa svet, znova imamo tukaj komisarja, ki je tudi mačar. Mačarci, kako, kako bomo pomagali mačarom, kako se bo ravnalo v teh katastrofalnih uh, razmerah v Evropi, kako bomo zagotavljali delovna mesta? delo na mesta tem ljudem in prosim za opremljive odgovore. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, resnično mi je žal, ampak držati se moramo tudi pravil modrega kartončka. Tukaj ne gre za neko splošno vprašanje, ki je zastavljeno plenarnemu zasedanju, komisarju ali predstavniku sveta, ampak ta kartonček lahko uporabite samo, če prosite za pojasnilo enega od kolegov. Tako da, gospa pa Marvaj, vaše vprašanje ni bilo te narave, se upravičujem. Eh, In gospa Gönc, bi želeli zdaj odgovoriti na to izjavo? Kajti, vi ste govorili o položaju um- na mačarskem, bi želeli na kratko odgovoriti na to, kar se ste pravkar rekli? Ja, z velikim veseljem. Razumem sicer, nijemo veliko časa, tako da se podrobnosti ne bom spuščala, ampak zglede, na katere sem mislila, zadevajo spremembe v sistemu obdavčevanja. Želimo si spremembe, ki bodo uh, uvedle dobre učinke na našo družbo in tudi manjši družbeni razkorak. Prav tako moramo podpreti podjetja, tako da bodo ta lahko odpirala nova delovna mesta. Prav tako moramo poskrbeti za to, da bodo večale možnosti zaposlitve na meto, da bi jih um, omejevali. Potem tudi preobrazba naših izobraževalnih sistemov. Treba se pogledati, ali je to naš namen z vidika socialnega delovanja. Prav tako moramo se vprašati, ali so ljudje pripravljeni na trg dela, ali jih usposabljamo za ta trg dela ali ne. Hvala lepa. Tudi gospa Sarkonsari je prosila za besedo s pomočjo modrega kartončka. Kun kolega sela ojkjala väiti kiven moj kolega de, na desni je ustrajal, da politika se preveč upleta v gospodarstvo in da ovira gospodarstvo. Ali dejansko gospa poslanka to verjame ali dejansko misli, da naše odločitve samo ovirajo delovanje gospodarstva? Gospod Royl, to se je nanašalo na vas. Bi želeli odgovoriti? 30 minut imate časa. Seveda. Uh, Če si pogledate ukrepe, ki so bili sprejeti tukaj v zadnjih uh, mesecih in če izračunate, koliko stroškov smo s tem povzročili, potem to zelo pogosto je privedlo do motenja gospodarskega razvoja. In prispevek komisarja za industrijo v sporočilu je bilo zelo pametno, da moramo pri naslednjih odločitvih vedno radonati po tem merilu, da uh, se sprašujemo, ali z našimi ukrepi uh, spodbujamo konkurenco ali jo uh, krnimo v Evropi. Hvala, gospod. Lopez Studija Svajt je prav tako zaprosil za vprašanje. Bi želeli zastaviti vprašanje, potem imate 30 sekund časa. Zdaj ne vidim nobenega odziva zadevnih gospodov, tako da dajem besedo naslednjemu na spisku. Bolj kot Evropa raste skupaj, bolj morajo tudi biti usklajene naše gospodarske politike in pol, instrument, kot je evropski semester, ima pri tem določen smisel. Ampak sedaj moramo tukaj ustaviti se, ko posegamo po uh, naloge, ki zadevajo pogajanja o kolektivnih pogodbah, po, po, pogajanja o plačah. Tukaj moramo dejansko biti abstinenčni. Tukaj ni smiselno, da se Evropa umešava v stvari posameznih držav članic. Tukaj se moramo bolj osredotočiti na to, da odpravimo tržne ovire in da poskrbimo za razcvet evropskega gospodarstva. To zadeva monopole, hkrati pa tudi ovire, ki omejujejo dostop do trga. Ni prav, da se določenim panogam zagotavljajo določene dobičkonosne marže. Tukaj mislim, da e, obstaja več prostora za razvoj gospodarskega potencijala. Naša naloga mora biti tudi ta, da osvežimo in posodimo, posodobimo našo infrastrukturo, tako v energetiki, kot v komunikacijah in tako naprej. In tukaj mora imeti Evropa na voljo potrebna sredstva, tako da bi te, kajti obstajajo določene, določene ovire, določene. Um, Oska, oska grla v Evropi, ki jih moramo odmašiti. In zato se tukaj osredotočam na svet in na države članice, ki so zahtevale da, oziroma in zahtevam od njih, da dajo Evropi zadostna sredstva, da bo to tudi izveljala. Potem tudi raziskave in razvoj, tudi tukaj moramo uh, delovati bolj, ampak seveda tudi tukaj je poglavitno vprašanje, vprašanje denarja. Hvala, gospa Steinruck, minuto in pol. E gospod komisar kolegice in kolegi strategija eu dva tisoč dvajset je nujno pomembna za razvoj evropske socialne in gospodarske politike hkrati pa je pomembna tudi za nacionalno socialno in gospodarsko politiko poskrbeti moramo da se ta strategija ne zlorablja zato da bi na evropski ravni zadeli um, udarec v hrbet državam članicam. Komisija v poročilu o letni rasti se zauzema za manjšanje plač in tudi za krnenje socialnih pravic. Nekateri od mojih predhodnih govorcev so že govorili o tem, da je činek na lokalno prebivalstvo tega katastrofalen ni prav, da samo delodajalci nosijo stroške za eh, konsolidacije proračuna. Apeliram na vse države članice, da se orientirajo po integriranih smernicah takrat, ko pripravljajo svoje nacionalne reformne programe, kajti s tem bodo zagotovili boljše ravnoteže med socialno varnostjo in gospodarsko rastjo. In glede na to, da imamo sedaj poročilo o letni rasti in govorimo znova o agendi novih delovnih mest in o, um, o pogodbah brez meja. Mislim, da smo o tem že večkrat govorili. Ni prav, da sedaj na tak način zgolj integriramo mlade ljudi na delovni trg, kajti s tem se ustvarjajo zgolj negotova delovna mesta, ne pa nova delovna mesta. Potrebujemo konkretne ukrepe, in, s katerimi bomo pomagali najbolj ogroženim, ne pa da uh, sedaj tukaj se osredotočimo na neke mobilne inicijative, ki nimajo nekega mesa. Hvala lepa. Uh, Gospa Hübner, hvala lepa čeprav razumem, naj bi bodo, bodo ta nova delovna mesta uspešna le, če jo bodo podpir, če bo podpiralo konkurenčno gospodarstvo. Tukaj nismo zelo uspešni. Tudi za uspeh konkurence v Evropi potrebujemo institucionaliziran konkurenčni proces. Opredeliti moramo, kateri so dejavniki uspeha in preučiti, kako jih lahko prilagodimo posamezni situaciji. Prav tako verjamem, da že imamo pomembno količino instrumentov, ki se navezujejo na konkurenčnost in tudi velik del institucionalnega okvira je ustrojen tako, da imamo kar nekaj politične volje. Z, za konkurenčni proces, ki ga vodi komisija in ki temelji na sistemu skupnosti. Evropski semester, potem tudi raziskava rasti je že bila omenjena, potem tudi um, postopek glede odpravljanja neravnovesi, še zlasti z, uh, tukaj omenjam scoreboard. Um, Potem tukaj imamo v mislih tudi Evropo 2020, ki jo je treba hitro in močno izvajati zdaj, ne le po leto 2013 in ta se mora navezovati na vse politika. In ne na zadnje, če želimo zagotoviti konkurenčnost evropskega gospodarstva, moramo tukaj sodelovati vsi. In če tukaj razmehimo jedro Evrope od preostale Evrope, bomo tukaj razdelili Evropo. Vzdržna delovna mesta lahko ustvarimo le, če bo Evropa držala skupaj razdeljena Evropa nekakor po mojem mnenju ne bo konkurenčna. Hvala. Hvala. Gospod Öri za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednica. Hvala za to, da ste mi dali besedo. Bil sem poročevalec za poročilo o tej temi leta 2010 in rad bi pozdravil uh, predlog gospoda Andoša in komisije glede leta 2011 in tudi smernice za poslovanje, ki jih bomo imeli letos. Hvala za ta predlog, eh, ki ga podpiramo in s katerim se strinjamo. Seveda imamo tukaj Lizbonsko pogodbo. Ta pomeni, da imamo letne smernice, tako da moramo ta proces zelo tesno spremljati, vse čas moramo biti pozorni na spremembe, tesno moramo sodelovati s komisijo in svetom in tukaj se moramo potem dogovoriti in o tem, ali je treba kakoli prilagoditi. Kar zadeva strategijo EU 2020. Seveda vsi vemo, da jo bomo preučili in prav tako bomo tudi preučevali evropski semester. Zagotoviti pa moramo, da bodo smernice tukaj prave za zaposlovanje, za finančno vprašanje in da bomo imeli neko rdečo nit. Če bomo zašli eh, s poti s temi ehm, procesi, potem bomo morali zagotoviti prilagoditev. Nedavno sem ugotovil, da so predhodni nacionalni reformni programi bili zakasneli, niso prišli na mize takrat, ko bi morali, namesto da bi bile dos, eh, določeno 100-odstotni cilji pa so bili določeni cilji na ravni 72 odstotkov. To ni dobro. Ne želimo si enakega rezultata kot pri Lizbonski strategiji, kjer smo imeli veliko zavez, potem pa jih nismo znali izvesti in doseči. Potem, kar zadeva pokojnine, plače, eh, tukaj se strinjam z vami, mislim, da se ne smemo umešavati v te stvari, tukaj moramo spoštovati načelo subsidijarnosti in imamo posebne nacionalne zaveze, ki morajo biti umerjene po meri um, mladih, ostarelih in tudi invalidov. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Morvaj eh, ima vprašanje za gospoda Urija. Prosim, bodite kratki. Ja, seveda bom kratka. Torej, žal moram še enkrat kot mađarska poslanka v tem parlamentu spregovoriti v skladu oziroma v navezavi tem, kar ste rekli. Torej, uh, Eh, rekli ste pokojnine in plače so nekaj, kar, za kar velja načelo subsidijarnosti in da je to nekaj, kar morajo reševati države članice same. Če si pogledamo sistem v nekdanjih komunističnih državah, ali naj, bo, naj, bo, to, naj te države sedaj na veke veke utrpijo zaradi te komunistične dediščine, ne, nimam treba razlagati, koliko zaslužijo ljudje na mačarskem in kakšna je minimalna pokojnina, ne vem, kako želite to izvajati. Gospod Öri, vi imate sedaj 30 sekund na voljo, da odgovorite na to vprašanje. Hvala lepa. Ne.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 se navezujejo na gospodarsko zdravje, eh, gospodarsko stanje v posamezni državi. Tukaj vidimo, moramo pogledati, kaj se dogaja v vsaki sami, posamezni državi in kako lahko zagotovimo sistem, ki bo konkurenčen, tako da bomo imeli tudi Evropo, ki bo konkurenčna in uspešna. Če nam bo to uspelo, bomo potem lahko za sabo potegnili tiste, ki so v revnejši, v slabši uh, situaciji, ko gre za plače in pokojnine. Trenutno obstajajo ogromne razlike med državami in nekatere države ne morejo takoj nadomestiti biti zaostanka, za ampak eh, počasi pa le. Hvala se pa, gospa Morakšrt je za minuto in pol. Merci. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V strategiji EU 2020 so zapisane tudi smernice za zaposlovanje, ki se ukvarjajo s tremi izzivi. Prvi izziv je najti pot iz krize s pomočjo konkurenčnosti, inovacij, raziskav. Le tako bomo zagotovili novo gospodarsko rast, ki nam bo pomagala tudi pri vzpostavljanju boljšega socialnega stanja. Drugi izziv je, da obnovimo pravzaprav celo generacijo delavcev, ki odhajajo trenutno v pokoj. Tretji izziv pa je postati konkurenčen v globalni ekonomiji. Predvsem moramo odpraviti številne davčne ovire, ki bremenijo podjetja. Zato bi morali res skrbno paziti na tri skupine. Na mlade, resnično se moramo boriti za to, da mladi ne bi končali procesa izobraževanja brez kakršne koli kvalifikacije, kajti s tem so avtomatično izključeni iz trga dela. Omogočiti jim moramo enostaven prehod na trg dela, ne pa, da so mladi upravičeni samo do različnih stažev in pogodb, ki niso najbolj zanesljive. Vemo, da je treba poskrbeti tudi za tiste, ki jih je trenutna kriza najbolj prizadela. Druga ciljna skupina so ženske. Ženske so premalo plačene, tudi njihova delovna mesta so negotova. Tretja ciljna skupina pa so starejši ljudje. Njih je treba čim dlje ohraniti na trgu dela. Tudi Evropski socialni sklad bi morali uporabiti v ta namen in resnično bi morali ustrajati na tem. Hvala. Hvala lepa, gospa Mora. Sedaj pa prihajamo na postopek KHTI. Številni so prosili za besedo, več kot 20 uh, eh, poslancev seveda ne bo mogla dati vsem besedo, tako da bomo zdaj se držali vrstnega reda, po katerem ste zaprosili za besedo. Uh, In tudi tukaj bomo dali prednost tistim, ki so že prej prosili za besedo, pa niso jo dobili. Gospod Šikjevski, minuto časa imate na voljo. Od, ponad, od predstavljenega prez komisije strategije Evropa 2020. Hvala lepa. Od predstavitve strategije EU 2020 to je, je preteklo leto dni. To leto ni bilo eh, lahko za države članice. Te so se morale boriti s posledicami krize ukrepi za izvajanje strategije so bili pravzaprav dani v ozadje. Povečanje zaposlenosti do 8, 85 odstotkov, potem tisti, ki so o, ogroženi zaradi revščine, naj bi o, njihov delež v zaposlitvi se povečal na 20 odstotkov, ampak teh ciljev nismo dosegli. Brezposelnost v Evropski uniji znaša okoli 10 odstotkov in ni veliko izgledov, da bi se ta raven zmanjšala. Evropa le počasi izhaja iz krize. To pomeni, da bo brezposelnost še višja v letih, ki bodo sledila. To prav tako pomeni, da prihaja do vse več socialnega izključevanja in revščine. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Guerrero za eno minuto. Gospa predsedujoča. Do leta 2020 in še kasneje se Evropska unija sooča s nevarnostjo in to je, da ne bomo zmožni konkurirati na področju gospodarskih sektorjev, ki so vedno bolj tehnološko zahtevni konkurenčnost je tisto, kar potrebujemo za to, da lahko rastemo, da lahko ustvarjamo delovna mesta, da lahko ustvarjamo delovna mesta za to, da rastemo in da lahko zaščitimo naš eh, socialni model. Edino, kar imamo, kar je resnično vredno, je naše znanje. Zato moramo izkoristiti to znanje, zato da inoviramo, da se prilagodimo na spremembe, da smo vodilni pri prilagajanju na spremembe. Zato pa moramo vlagati dosti več v univerze, v naše šolske sisteme, v naše raziskave in razvoj, zato da resnično lahko postanemo vele sila na tistem področju, ki ga zelo dobro vlanemo in to je znanje. To pa rakalo. Gospa Maner ima besedo. Arvojsa, puanjohteja, arvojsa komisijo. Gospa predsedujoča, gospod komisar. naši cilji v Evropi 2020 so zelo veliko potezni. Rada bi uporabila moj čas za govor, zato da pogledamo, kaj lahko storimo v praksi, da lahko dosežemo te cilje, da naša strategija ne bo propadla. Naprimer, V Evropi moramo upoštevati regije. Ne gre za rešitev, ki bi bila primerna za vse. Včeraj smo govorili o enotnem patentnem sistemu, danes pa eh, govorimo o kohezijski politiki, ki jo moramo uporabiti za to, da ustvarimo več delovnih mest, več inovacij. Zato pa potrebujemo politiko, ki bi pokrila celotno Evropo, zato da bi lahko dosegli vse te cilje na vseh področjih. Očitno je, da moramo premisliti, kako dobiti sredstva za to. Najprej pa potrebujemo kohezijsko politiko, ki bi resnično delovala. Najlepša hvala, gospa Figueredo. Elementabel. Gospa predsedujoča, obžalovanja vredno je, da so socialni problemi še vedno nekaj, kar um, puščamo ob strani vedno damo prednost finančnim politikam, konkurenčnosti in tako dalje, ki jih vsebuje ta neoliberalna strategija. Ne mislite pa na milijone brezposelnih, na vse, na vse tiste, ki so eh, v revščini in revščini. Istočasno pa imamo elite v gospodarstvu in finančnem svetu, ki so vedno bolj bogati. Zelo sem ogorčena, gospa predsedujoča, ogorčena sem nad tem, da smo imeli dogodek, ki ga je organiziral Evropski parlament z socialnimi organizacijami, kjer so govorili o brezposelnosti na milijone brezposelnih se bori proti tej politiki, ki ne ustvarja novih delovnih mest. Spoštovati moramo ljudi in delavce. Gospod Rosi, eno minuto. Spoštovane kolegice in kolegi, strinjam se s tem da bi moral parlament imeti na voljo dovolj časa za to, da predlaga boljše smernice na področju zaposlovanja za leto 2020. V času krize, kot jo doživljamo v tem trenutku v Evropi, ne moramo kar zanemariti potreb prebivalcev. Nujno je, da predvidimo tudi pomoč za mlade, za družine, za tiste, ki iščejo delo za tiste, ki so po dolgem obdobju dela postali brezposelni. Evropa mora biti dovolj pogumna in zagotoviti delovna mesta najprej svojim državljanom, šele na to drugim. Vzpostaviti je treba urade za zaposlovanje, ki bodo povezani v posameznih državah članicah, tako da bi vsak posameznik v vsaki državi vedel, katera delovna mesta so na voljo. Še posebej bi morali poskrbeti za ustrezen nadzor na mejah, da ne bi na tisoče priseljencev pripla, preplavilo naše ozemlje, predvsem imamo v mislih državljane iz držav Magreba. Mislim, da bi samo s tem, če bi ustrezno poskrbeli tudi za zaposlovanje zakonitih priseljencev, poskrbeli tudi za večjo integracijo. Hvala. Sobermajer, ja, ena laptopa, rakalo. Gospod Overmajer, eno minuto. Danke, Frau Präsidentin. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tukaj imamo nekaj nasprotujočih pričakovanj v tej strategiji in da ta strategija sploh ni vredna niti papirja, na kateri je objavljena. In po drugi strani pa imamo realnost. Vidimo delovne trge, kjer imamo poceni delovne sile iz eh, vzhodnih držav potrebujemo strategijo, ki ima cilje in dosej, v teh ciljih imamo 40-60 odstotkov ljudi, ki jim želimo preskrbeti eh, visoko izobrazbo. V Italiji imamo zelo veliko brezposelnih, visoko izobraženih ljudi in ti morajo upravljati nizko kvalificirane delovne mesta. Zakaj potrebujemo šolene ljudi? Zato mi potrebujemo. Seveda visoko kvalificirane delavce, vendar pa ne vem, če to resnično potrebujemo pri 40 odstotkih prebivalstva. To bi bilo napakčno. Hvala lepa. Gospod Reuter. Muito obrigado, <coughs> senhora presidente. Queria... Hvala lepa. V tem trenutku je bistvenega pomena, ko se soočamo z veliko finančno krizo, krizo javnega dolga, da stavimo na dolgoročno politiko, ki bi poskrbela za trajnostno rast. Potrebujemo politiko, ki bo spodbujala zaposlovanje. Tako bi rešili ne samo gospodarski problem, ampak tudi socialne probleme. Zato bi rad tukaj jasno povedal, da moramo posvetiti pozornost določenemu sektorju. Danes smo govorili o mladih, vendar pa obstaja še en sektor, generacijski sektor, ki je zelo pomemben. Gre za tiste, ki so starejši od 50 let in ki se bližajo starosti za upokojitev. Če želimo predstavljati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 imamo cilje rasti, socialne rasti, boje proti revščini. Vse to je zelo pomembno za Evropo. Imamo namreč te cilje za to, da bi zagotovili gospodarsko neodvisnost. Ta strategija 2020 bi morala biti tudi dosegljiva za naše državljane. Ti so namreč tisti, ki morajo razumeti, kakšne so odgovornosti in pristojnosti za vse odeležene nacionalne oblasti, regionalne, lokalne oblasti in evropske inštitucije. Gospod Kocovski, eno minuto. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Wytyczne w sprawie zatrudnienia są mi powiedzmy. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Smernice za zaposlovanje morajo biti osrednji inštrument za zaposlovanje in to je temelj za države članice, na katerem lahko gradijo nacionalne reforme. Od tega je odvisen seveda uspeh strategije 2020 nacionalni načrti za reforme morajo biti izvedeni do aprila v skladu s to strategijo. Rad bi povdaril tudi pomembnost vključevanja regionalnih, nacionalnih in nacionalnih oblasti v to delo. Prosim, da ne vključujemo nobenih novih sprememb, kaj bi to bi lahko oviralo izvanje in zato spodbujam tudi horizontalni pristop tej strategiji. Še enkrat bi rad podaril kohezijsko strategijo znotraj te strategije za izvajanje doseganje teh ciljev. Spa Zaborska. Ja, radi pre politiki zamestnanosti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Imamo torej te smernice, ki morajo veljati tudi za leto 2011. Gre za načelo popraševanja in ponudbe. To deluje. Spodbujati moramo tudi zaposljivost žensk. Države članice morajo tudi priznati delo mater in upoštevati njihov prispevek k BDP-ju. Države članice se morajo tudi osredotočiti na preprečevanje revščine in izključevanje, kajti zelo težko je, da tisti, ki zaidejo v to situacijo, najdejo tudi potisni. Najlepša hvala. Sedaj je sklop Kerštijal zaključen. Gospa Beres. Eh, hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Predsedniku Barosu sporočite, da bi nam bilo res veliko veselje, če bi tudi on sodeloval pri tej razpravi. Gre za prvo razpravo, v okviru katere smo razpravljali o rasti. Rast je za predsednika Barosa nekaj zelo pomembnega, pravzaprav ključnega pomena za to, da Evropa najde pot iz krize. Res je, da Evropski parlament v teh okoliščinah ne bo ravno enostaven partner za pogajanja. Mislim, da bi socialnemu svežnju komisija morala dati veliko večjo pozornost. V zvezi s tem bo tudi parlament predstavil svoje predloge. Izvajanje Lizbonske pogodbe je pomembno, zlasti člena 9, ki zahteva, da socialna vprašanja obravnavate horizontalno. Za nas ta člen ni mrtva črka na papirju in pričakujemo, da se bo Lizbonska pogodba dosledno izvajala. Redno pravimo, da bi morali minimalno spremeniti pogodbo in izkoristiti celoten potencial te pogodbe. Včasih pa se nam zdi, da ne želite tega uporabiti, zlasti ne potencijala devetega člena in da socialnim vprašanjem pravzaprav obračate hrbet. Moram reči, da me prizadane tudi to, da se zdi, da komisija tudi po krizi še naprej razmišlja na osnovi starih receptov. Bistveno naj bi bilo, da se izpelje reforma trga dela. V Evropski komisiji zagotovo ste vi tudi predstavnik tovrstnega razmišljanja. Veliko govorijo o fleksibilnosti, ne več o fleksibilni varnosti, temveč o fleksibilnosti. Deset let je minilo in še pred krizo to vrstno mišljenje v desetih letih ni prineslo nobenih rezultatov, ni vzpostavilo novih delovnih mest. Tisto, kar resnično potrebujemo, so delovna mesta. To je naš nov izziv. Delovna mesta za nas in za države v soseščini. Veliko se govori tudi o konkurenčnosti in o konkurenčnosti in o konkurenci, tako da v teh razpravah pogosto uporabljate neprimeren jezik. Hvala. Najlepša hvala, gospa Beres. Sedaj pa ima besedo gospod komisar Andor v imenu komisije. Zvolite. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Imeli smo zelo konstruktivno in navdihujočo razpravo. Rad bi se odzval na vprašanja, na pripombe, ki ste jih tukaj izpostavili v skladu z raziskavo nacionalni rasti in evropskem gospodarskem semestru. Treba je imeti pravo podobo o dokumenti, ki imamo in o situaciji v Evropski uniji. Torej, resnica je, da smo že videli oživljanje gospodarstva, vendar pa ne v vseh državah članicah. Potem imamo tukaj drugi eh, del neprijetne resnice in to je, da imamo težave z oživljanjem gospodarstva v nekaterih eh, regijah, na nekaterih sektorjih. Komisija je to preučila in v skladu s tem oblikujemo tudi našo politiko. Ohraniti moramo zagon za oživljanje in rešiti te razlike. Vendar pa nam te, to ne bo uspelo, če ne bomo odpravili pomankljivosti na področju gospodarske lasti. Tukaj so težave. Zato je tudi res, da ne priznajo vsi prenosnih nalog. Za nas je gospodarska rast prvotnega pomena. Vse druge politike v tej fazi služijo doseganju gospodarske rasti. Okrepiti moramo gospodarsko rast, ta mora biti bolj trdna in ustrajna, zato pa potrebujemo večjo finančno stabilnost. Zato potrebujemo tudi fiskalno konsolidacijo. V naslednjih letih bo to ostalo na dnevnem redu, v naših načrtih, zato da smo doseli, dosledni z cikličnim poseganjem za boj proti recesiji, ki so ga izvajale države članice v zadnjih letih. Torej potrebujemo konsolidacijo ki ne bo škodila popraševanju v gospodarstvu, potrebujemo pa tudi modro konsolidacijo, ki bo ohranila integriteto evropskega gospodarstva v celoti. Iz tega se moramo naučiti, da moramo stabilizirati najprej evro. Stabilizirati moramo evro in gospodarsko in monetarno unijo zato pa moramo tudi okrepiti gospodarsko osnovo v Evropski uniji. Naj vam zastavim vprašanje, če bi okrepili torej gospodarsko osnovo in upravljanje in vladanje, če bi nam to uspelo, ne da bi harmonizirali našo politiko plač. To smo raziskali v naši javnomnenjski raziskavi. To pa ne seveda ne pomeni, da ne bi upoštevali socialnega dialoga. Seveda podpiramo tiste države članice, ki imajo zelo dolgotrajno tradicijo socialnih dialogov. Di di di di di di di di med socialnimi partnerji, ki vlagajo v človeške vire, kajti v teh državah je brezposelnost manjša. Okrepiti torej moramo socialni dialog v drugih državah članicah, ki so bolj trpele zaradi krize in ki so se soočile s krizo z manjšo mero prožnosti kot države, kot so Nemčija in Avstrija. Okrepiti želimo tudi socialni dialog na evropski ravni. Posvetovali smo se s socialnimi dialogi, organizirali bomo tudi takšen forum marca, zato da bi lahko okrepili sodelovanje in dialog z našimi socialnimi partnerji. Seveda zavračam mnenje, da komisija pač opravlja delo kot običajno. Komisija je v zadnjih dveh letih sprejela zelo veliko novih pobud. Oblikujemo novo podlago za finančni nadzor. Tega ne smemo prezreti. Kot del strategije 2020 želimo oblikovati nov koncept industrijske politike na evropski ravni, ki bo zelo veliko prispevala za konkurenčnost in za stabilnost delovnih mest v Evropski uniji. Zauzemamo se tudi za nove pristope, za spodbujanje vlagan in da poiščemo finančna sredstva za to. Komisija želi oblikovati nove inovativne finančne inštrumente za to, da bi podpirali razvoj energetskih mrež v Evropski uniji, kar je nujno potrebno za energetski trg in za infrastrukturo, ki jo potrebujemo za to. Začeli smo tudi že z mikrofinančnimi inštrumenti. Zelo sem hvaležen Evropskemu parlamentu za konsens, s čimer nam je to uspelo v eh, prejšnji lansko leto. In prejšnji teden sem bil na nizozemskem, kjer smo videli začetek tega dela. Veliko imamo še v načrtu za to, da bi podprli tiste ki želijo začeti s eh, svojim podjetjem, ki so podjetje, da pomagamo tistim, ki so ostali brez dela, da pomagamo ženskam, ki so postale mater in ki se želijo znova vključiti na trg dela. In tudi za tiste, ki želijo ustvariti nekaj novega, potem, ko so dopolnili 50 ali celo 60 let. Ko govorimo o politiki zaposlovanja in zato je zelo dober primer svet EPSCO, ki smo organizirali na mačarskem. Tam smo se osredotočili na, na to, kako premostiti generacijske vrzeli in kako se osredotočiti predvsem na mlade. Brezposelnost med mladimi je res dramatična. V nekaterih državah članicah imamo države članice, kjer je na srečo brezposelnost med mladimi nizka, vendar pa je na evropski ravni ta vsekakor pre, previsoka. V Španiji, nekaterih balskih eh, državah je stanje resnično katastrofalno. Zato smo postali zelo pozorno, pozorni, zato pa moramo sprejeti veliko ukrepov na področju izobraževanja, na področju zaposlovanja in tudi druge vrste ukrepov. Mladina pa ni edina problematična skupina. Imamo tudi probleme pri zaposlovanju starejših in zato smo tudi sprejeli predlog Evropskega leta za starejše za leto 2012. Osredotočamo se še vedno na naše smernice. Tukaj lahko kako Evropska unija, eh, Evropski parlament igra pomembno vlogo na podlagi člena 148 pogodbe. Povdarjamo tudi, da želimo nadaljevati z našim delom do leta 2014 in da ne bomo sprejemali smernic vsako leto sproti. Zato potrebujemo večletni načrt, imamo pa tudi raziskave, ki jih uporabljamo na letni osnovi. Seveda pa moramo opravljati resno naše delo v kontekstu strategije 2020. Evropski parlament bomo seveda vključili v vse razprave. Govorili smo že o večletnem finančnem okviru. Tudi evropski proračun mora vsebovati prioritete strategije 2020. Obveščali pa bomo tudi Evropski parlament o izvajanju nacionalnih načrtov za reforme, ko bomo razvili seveda posebne smernice za države članice. Seveda obstaja veliko skrbi glede prihodnosti strategije 2020. Tukaj namreč straši duh Lizbonske strategije. Veliko priložnosti smo že imeli v Evropskem parlamentu za to, da se pogovarjamo o tem, kaj je bolj pomembno, če se osredotočiti na cilje, na strategijo, da jih bomo resnično lahko dosegli. Evropska komisija lahko zagotovi, da dosežemo doslednost med temi pobudami. Veliko predlogov že imamo v načrtih in seveda moramo poskrbeti za to, da nam bo uspelo predvsem pri oblikovanju gospodarske politike na notranje, trgokazijske politike in tako dalje. Ne smemo zapostaviti nobene od teh politik pri našem delu, vse moramo spodbujati in zagotoviti, da bo, da bo sodelovalo vseh 27 držav članic. Komisija je proti konceptu Evrope dveh hitrosti, zagotoviti moramo za to, da oživljanje gospodarstva ne bo povzročilo gospodarskih razlik v državah članicah. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa še minister Martoni. Mikro, for... Mikrofon, prosim. Thank. Najprej bi se vam rad vsem zahvalil za zelo konstruktivno in koristno razpravo. Poleg tega bi se rad izredno zahvalil tudi gospe Beres za res izvrstno poročilo. Najlepša hvala tudi za vse modre pripombe in tudi kritične pripombe, ki jih je podala. Morda si resnično stolmačimo drugače, kot je rekla že gospod Anuta Hubner. To velja tako za krizo, kot tudi za samo oživitev gospodarstva. Mislim pa, da se vsi strinjamo glede na česa. In sicer da nikomor ni v interesu to, da bi oživitev gospodarstva temeljila na brezposelnosti. Vsi skušamo vzpostaviti ravnotežje med davčno konsolidacijo in rastjo ter vzpostavljanjem delovnih mest. Davčna disciplina. Povišanje stopnje zaposlenosti bi morala biti tesno povezana še par splošnih pripomb v zvezi z gospodarskimi vprašanji. Vsi vemo, da smo zauzeli celosten pristop, nekateri imenujejo ta pristop celostni svežen, nek gezamt paket. Večina elementov, ki se nahaja v tem svežnju, je bila ravno kar omenjena tudi strani komisarja Andorja. Kar zadeva predsedstvo, pa naj še enkrat podarim, da bi se morali osredotočiti na dva od elementov iz svežnja. Najprej izvajanje in uporaba evropskega semestra. Prvič to izvajamo in mislim, da bo to pomembno vplivalo tudi na nadaljni razvoj celotnega procesa integracije v Evropi. Še dve zadevi zelo na kratko. Časovnica je res kratka, zato je treba roke spoštovati, vsi jih morate spoštovati. Doseči bomo morali tudi ključne cilje in storiti vse v svoji moči, zato da bomo vse uresničili do zastavljenih rokov. Pri tem bodo morale tudi posamezne države članice prispevati svoj delež. Povečati je treba zaposljivost, spodbuditi inovativnost. V zvezi z energijo pa naj povem, da smo 4. februarja imeli zelo uspešno srečanje v svetu. Za nas je bil to nek prelomni trenutek, zato ker smo vzpostavili integriran energetski trg in tudi zaradi tega, ker smo poskrbeli za večjo energetsko učinkovitost. Pri tem pa nismo zanemarili zunanjih vidikov skupne energetske politike. Sprejeli smo kar nekaj pomembnih odločitev v zvezi s tem. Na no, vse zadnje pa bi rad omenil še boj proti revščini in boj za socialno vključenost. Ta boj ni nepomemben, zato bi vam rad res čestitev za resolucijo, ki ste jo ravno kar sprejeli, resolucijo o, o integraciji Romov, tako da se vam res zahvaljujem in tudi čestitam Jarko Livi, ki je odigrala pomembno vlogo pri sprejetju te resolucije. Tudi za nas bo to delo pomembno, ko se bomo lotili sklepnega dela na okvirni evropski strategiji za integracijo Romov. Druga zadeva, na katero bi vas rad opozoril, pa je šesto zakonodajno besedilo gospa Silvi Gular, naj vam zagotovim, da ne bomo parlamentu samo prisluhnili. Dejansko se bomo s parlamentom dogovorili in bomo parlamentu tudi prisluhnili skladno z običajnim zakonodajnim postopkom. Ta postopek nam nalaga, da se stvari čim hitreje izpeljajo, da se ta postopek lahko potem zaključi še v času mađarskega predsedovanja. Ne želim se lotiti drugih elementov iz tega celostnega svežnja, vseeno pa bi rad še nekaj povdaril. Svet želi v celoti spoštovati tudi metodo skupnosti. Nobenih pridržkov ali zadržkov nimamo v zvezi s tem. Že večkrat smo povedali, da je Lizbonska pogodba marsikaj spremenila, da je prišlo do precejšnjih premikov tudi glede pristojnosti tem ste seznanjeni, vendar nova Lizbonska pogodba ni spremenila bistva evropske strukture, to pa je metoda skupnosti. Mi se bomo striktno držali te metode, seveda pa moramo vedno spoštovati tisto, kar piše v pogodbah. Naj vas samo spomnim na to, da če boste skrbno prebrali sklepe Evropskega sveta, ki je potekal 4. februarja, boste ugotovili, da tam piše, da mora vse biti skladno s pogodbo. Še zadnja pripomba, zelo kratka pripomba, nanaša pa se na denar. Kot je gospodina Eki spostavila, za politike potrebujemo denar, finančna sredstva. S tem se ne bi mogel bolj strinjati. Vendar vsi zelo dobro vemo, da obstajajo razlike da obstajajo razlike v pristopih, ki so jih zauzele države članice. Zato bi v tem trenutku rad povdaril samo nekaj, kar je pomembno stališča predsedstva. Resnično vam toplo priporočamo, da se najprej pogovorimo o vsebini, šele zatem pa se lotimo številk, denarja in virov. Razprava bo dolga. Glede kohezijske energetske kmetijske in drugih politik smo že imeli dobre orientacijske razprave, vendar, kot pravijo, ne smemo stvari prehitevati, tako da si resnično želimo, da bi bile te razprave koristne, da bi privedle potem tudi do končne razprave o virih. Naj še enkrat vsem čestitam in se vam tudi zahvalim za vse pripombe. Najlepša hvala. Kolegice in kolegi, s tem je zaključena skupna razprava. Predloženih je bilo šest predlogov resolucij o strategiji EU 2020 in en predlog resolucije glede predloga o Eh, politiki zaposlovanja držav članic. Rok se steče jutri opovdne o, tem temah, o teh temah, potem pa bomo jutri glasovali. Sedaj pa je za besedo prosil še gospod Odi. Gospod Odi, imate postopkovno vprašanje? Ja, gospod. Minister je omenjal pogodbo, omenil je tudi, da je 4. februarja potekal Evropski svet. Zato me zanima, kaj se dogaja s členom 15 pogodbe. Kdaj bo predsednik sveta prišel pred Evropski parlament in predstavil sklepe Evropskega sveta. Tokrat se namreč to ni zgodilo. Smo vzeli na znanje. Najlepša hvala, gospe in gospodje.